I think we can start. Liebe Kolleginnen, drage kolegice in kolegi, gospe in gospodje, naj vas prisrčno pozdravim na prvi eseji našega odbora v tem letu. Vsem želim veliko uspeha in vam osebno veliko zdravja in kreativnosti, tako da bomo dosegli naše cilje. Za novo leto si želimo vse najboljše, seveda pa moramo pogledati tudi v preteklost in glede tega vam moram podati žalostno novico, kot mnogi od vas že veste, je naš dolgo trajni kolega Filip Bradburn umrl. Leta 1999 je bil prvič izvoljen v Evropski parlament in je bil od eh, tlej član oziroma namestnik v odboru za promet in turizem. Bil je tudi v prejšnjem odboru za regionalno politiko promet in turizem. V zadnjem mandatnem obdobju je bil tudi poročevalec za prihodnost regionalnih letališč, vedno je povdarjal pomen teritorijalne povezanosti in gospodarskega razvoja regij, vključno z West Midlandsi, domovine, v kateri je bil rojen, To je regija, ki jo je zastopal tudi v Evropskem parlamentu. Predtem je bil poročevalec za TNT, Marko Polo in sistem tovornega prevoza. Poleg tega je bil zelo aktivni eh, predsednik delegacije za odnose s Kanado. Filipa Bradburn nas je vedno cenil kot eh, vestnega in resnega kolega, ki se je vedno zauzemal za dobrobit svojih voljivcev, sočustvujemo z njegovo družino, prijatelji in sorodniki in prosim za minuto molka. Hvala lepa. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. Gre za objavo stališča sveta v prvi obravnavi o direktivi o masah in merah najprej moram objaviti stališče sveta v prvi obravnavi, stališče Evropskega parlamenta in sveta k spremembi direktive 96-53-ES e z 25. junija 96 za določitev največjih eh, mer in mas za določene vozilo v cestnem prometu v čezmejnem prometu v skupnosti ter določitvi največjih jih je mas v čezmenem prometu. S tem je eh, postopek v eh, prvi obravnavi uradno odprt. 30. januarja bo poročilo predstavil gospod Lajštric, ki pa ga danes eh, žal ni tukaj. Potem prehajamo na četrto točko, gre za sprejetje zapisnikov s seje. Gospod Majster. Gospod Lajšrit me je prosil, da zadevo prevzamem v njegovem imenu, ker sem bila na trialogih, to bomo naredili kasneje pri trialogih, vse v redu. Če bi lahko vam dal besedo sedaj, bi vam jo tudi dal sedaj. Jo boste pa dobili kasneje. Zdaj torej k sprijetju zapisnika seje 1.2. decembra 2014, še nimate ugovora, lahko potrdimo sprijetje zapisnikov. In potem prehajamo na izmenjavo z novim izvršnim direktorjem Evropske železniške agencije ERA, gospodom Jozefom Doppelbauerjem. Veseli me, da ste danes z nami, da sodelujete na našem sestanku in da boste podali kratko poročilo o delovanju Evropske železniške agencije in vaše vloge kot. Uh, izvršnega direktorja, gospod Opel Bauer, veseli nas, da ste z nami, beseda je vaša in prisrčno pozdravljeni v odboru za promet in turizem. Hvala lepa, gospod Kramer. V interesu večine in v skladu za mojo pripravo bom nadaljeval v angleščini. Najprej naj povem, da sem zelo vesel, da sem lahko danes eh, tukaj na 11. dan prevzema funkcije v Evropski železniški agenciji po imenovanju. Časi so zelo zanimivi, tako za železnice, kot tudi za Evropsko železniško agencijo. Gospe in gospodje, spoštovane članice in člani odbora, z veseljem bom izmenjal z vami svoje mnenje. Če se pogledamo, kako sem strukturiral svojo predstavitev, najprej bi vam podal nekaj o zadnjih informacij o meni kot osebi, potem bi nadaljeval z mojo vizijo za Evropsko železniško agencijo in nadaljeval z delovnim programov in konkretnimi cilji, ki želimo doseči na koncu, pa bi prišli na razpravo določenih eh, vprašanj, ki so zanimiva za vas. Sem 56 eh, let star, avstrijec po narodnosti. Študiral sem tehnično fiziko in imam eh, diplomo in doktorat eh, na tem področju. Delal sem večinoma v industriji več kot 25 let v železniškem sektorju. Imel sem veliko služb, nekaj služb eh, na področju dobave, pri signalizaciji in tudi na splošno pri železniških proizvodih Moja delovna mesta so vključevala lokacije v Avstriji, Franciji, v Združenem kraljestvu, na švedskem in končno v Nemčiji. Med drugimi funkcijami sem bil glavni tehnični direktor Bombardier prevoza od 2008 do 2013, predtem pa sem bil predsednik oddelka za signalizacijo pri Bombardieru the stakeholders in the European railway system? Pri eh, delu eh, za deležnike v železniškem prometu v Evropi sem zbral izkušnje v odboru ERAK za raziskovalno delo v železniškem prometu. S tem je povezano, pa osredotočeno bolj na inovacije. Mi je to dalo dober pogled v sodelovanje z Evropskim komisijo, pa tudi z Evropskim parlamentom. Bil sem tudi predsednik upravljanskega odbora za Shift to Rail od 2011 do 2014. Ob tej priložnosti bi se vam rad ponovno zahvalil za zelo močno podporo odbora TRAN za pobudo Shift to Rail, prehod na železnice. Zdaj sem izvršni direktor Evropske železniške agencije, namreč od 1. januarja tega leta. Evropska železniška agencija je pomembna institucija, ki želi podpreti železniški sektor v Evropi. Moja vizija za ERO je dvoja najprej je naša misija poskrbeti najprej za varnost. Drugi cilj pa je, da železniški sistem postane konkurenčni modus eh, prometa. Tudi v primerjavo z drugimi vrstami prometa. Vsi vemo, da dobro delujoča prometna infrastruktura predpogoj za gospodarsko rast in kakovost življenja. Vemo tudi, da je železniški promet zelo okolju prijazen, energetsko učinkovit in varen. Kar pa moramo vedno znova ponavljati je, da prenos prometa z drugih vrst prometa na železnico ko bistveno koristi evropskemu gospodarstvu. Še posebej bomo s tem zmanjšali porabo energije, hkrati pa bomo pomagali zmanjšati izpuste CO2. Glavni cilj za Evropsko agenci železniško agencijo je pomagati pri vzpostavitvi integriranega skratka območje železniškega prometa v Evropi. To pomeni, da bodo vlaki, potniki in blago transportirani brez tehničnih ali regulatornih ovir v Evropi. Dve ključni nalogi za Evropsko železniško agencijo sta zagotavljati interoperabilnost. Agencija mora vzpostaviti potrebne tehnične standarde za to. In drugo, vzpostaviti skupni pristop eh, k varnosti evropskih železniških sistemov. Če povzamem, Evropska železniška agencija bo okrepila evropske železnice s tem, da bo postal sistem bolj učinkovit z odstranitvijo tehničnih eh, in regulatornih uvir, posledično bo to zmanjšalo stroške in tudi porabo časa v procesu. Naprimer, ko bo era za četrtim železničnim svežnjem postala one-stop shop, vse na enem mestu, za izdajanje varnostnih certifikatov za železniška podjetja ali dovoljenja za vozila, ki bodo veljala povsod po Evropi. Vsi ti cili bodo zahtevali stalno, kontinuirano delo v naslednjih letih. In kot že povedano, tehnič ni stebr četrtega železniškega svežnja, poključnega pomena, če želimo doseči tega, ta cilj. Zato vas ponovno pozivam, da zaključite tehnični stebr železniškega svežnja in to čim prej. kakšni so moji konkretni načrti, ko sem pred dvemi tedni začel delati na agenciji, sem osebo povedal, da sem si zastavil tri osnovne cilje. Prvi je orientiranost na vzven, kar pomeni, da mora agencija pogledati zunaj meja železnice, zunaj meja Evrope se moramo biti odprti za nov razvoj in tudi za to, kar se dogaja naprimer na Daljem vzhodu ali v Ameriki. Naslednja velika naloga, ki sem si jo zastavil, je, da moramo spostaviti, da moramo narediti pozitivni vpliv na evropski železniški sistem in to me pripelje do tretje velike naloge, zato moramo doseči čim večjo notranjo učinkovitost. Prva prioriteta bo potem, ko bomo delovali v okviru četrtega železnega svežnja, v tem, da vzpostavimo močno sodelovanje z nacionalnimi deležniki, še posebej z varnostnimi organi, kot tudi nacionalnimi preiskovalnimi organi. ERA mora biti srci enotnega železniškega prostora Evrope, ta mora biti mesto, kjer se srečujejo vsi akteri. Kar zadeva varnost, je moja ambicija, da vzpostavimo močno kulturo varnosti in da bi to kulturo varnosti eh, lahko okrepili, moramo sodelovati s vsemi eh, akterji. Temeljiti pa mora na načelo pravičnosti. To pomeni, da ne gre za kaznovanje, temveč eh, iskanje ključnih problemov in njihovo odpravo. Kultura varnosti mora temeljiti na transparentnosti, mora se osredotočiti na preiskave in preventivo, preprečevanje zastavi sem si, torej imam tudi zelo pomembno delo, to je ETMS, e informacijski sistem. Naj povem, da sem ETMS e delal že od 1992, to se pravi od vsega začetka. Že to kaže na to, v čem so težave trajalo je več kot 20 let, eh, da se je TMS razvil do te mere, kjer smo danes. Osebno menim, da ni poti nazaj. Mesto brez povratka smo že dosegli, smo pa še daleč od delujočega sistema. Zato načrtujem sodelovanje z vsemi deležniki v Evropi za zagotavljanjem interoperabilni, transparentni, delujoči RTMS. ERA kot regulatorni organ bo imela ključno nalogo, da pripravi ustrezni načrt za eh, zagone TMS-a. Eh, prav tako moramo dokončati definicijo za vzdrževanje osnovnega RTMS-a. Naslednje področje, na katero se bomo osredotočili, so tehnične specifikacije za interoperabilnost. In pri tem se bom zadeve lotil holistično, celovito kar pomeni vsaka sprememba TSI-ja ali novi TSI, je treba preveriti glede na dodano vrednost. Opravili no, bomo zdaj strogo ekonomsko evalvacijo glede operativne varnosti tehničnih in ekonomskih posledic uporabe takšnih pravil. Pri tem bomo sodelovali z Evropsko komisijo, da bi napredovali pri pospravljanju nacionalnih eh, pravil. Eh, to ne pomeni, da bomo se potisnili v TSI, ki jih moramo ohraniti takšne, kot so in graditi na izkušnjah, ki smo jih zgradili v preteklosti. Prav tako moramo definirati položaj ere pri mednarodni standardizaciji. Omenjal sem ERTMS, zagon ERTMS-a poteka tudi zunaj Evrope, v mnogih državah, naprimer v Aziji, tako da bo. Evro, da se bo Evropa morala potruditi, da bo tukaj ohranjala regulatorno vlogo in to je naloga ERE. ERA ima tudi vlogo usmerjevalca raziskav, kar je tudi pomembno delo, še ena ključna naloga za agencijo izjemnega pomena za sprijem železniškega sistema pri javnosti in to je hrup. Delili bomo na interoperabilnosti v povezavi z hrupom, ki ga proizvaja železniški promet. ERA prav tako vodi različne eh, registre. Nameravam racionalizirati eh, te registre tako, da jih bo lažje upravljati, da bo eh, do bolj sprejemljivi in da zmanjšamo tudi obremenitev za države članice. Kar je prav tako pomembno za splošno javnost, je izboljšati dostopnost eh, železniškega prometa za stranke. In ERA bo prav tako poskušala poenotiti in poenostaviti dostop. Prav tako se moramo bolje zavedati posledice naših eh, aktivnosti za evropski železniški prometni sistem in delali bomo tudi pri aplikaciji in spremljanju ključnih eh, meril delovanja. Prav tako smo ukvarjali tudi z uporabnostjo železniškega sistema. Kot sem že povedal, bomo resno pregledali no, vse aktivnosti na področju standardizacije, osredotočili se bomo na razširjanju informacije, usposabljanju in okrepljeni komunikaciji. To so ključni elementi mojega delovnega programa. Mogoče je zdaj pravi čas, da zaprosim člane odbora za vprašanja. Hvala lepa. Zdaj odpiram razpravo. Začeli bomo z Vimom Vanderkampom. Spoštovani gospod predsednik, najlepša hvala. Gospod eh, Toplobauer lahko zdaj nadene svoje eh, slušalke, tako da lahko, ga lahko pozdravim spoštovani gospod Obribauer. No, lahko slišite prevod v nemščino ali jezik, ki ga poslušate, me razumete. Rad bi vas prisrčno pozdravil v našem odmoru v Evropskem parlamentu. Hm, želim vam veliko uspeha pri vašem delu. Mislim, da smo v evropski politiki veliko preveč pravnikov, zato me veseli, da imamo tukaj inženirja, naravoslavca. Delali ste tudi pri bombardiju, kar pomeni, da se spoznate na vlake. In mogoče se lahko obrnemo na vas tudi pri TTIP-u in izvozom bombardijevih vlakov v ZDA, ampak to je druga tema. Uh, Tako podprem tudi prioritete, ki ste jih predstavili kot eh, težišča vašega dela. Tudi v parlamentu želimo zaključiti za tehničnim stebrom pod vodstvom gospoda Kramerja, tako da mislim, da lahko izpolnimo vaše želje, kar zadeva to vprašanje. Imam pa vprašanje glede RTM-a. E Če bodo zadeve gladko tekle, naj bi stvar začela delovati leta 2016. Kako je z mm, tem časovnim načrtovanjem? Zdi se, kot da veliko držav še ni tako daleč, sploh ko gre za tehnične specifikacije in zahteve po spremembah ki jih je treba opraviti pri tehničnih specifikacijah eh, za nacionalne sisteme. Menite, da bo zadeva gladko potekala, kakšen vtis ste dobili po dveh tednih v vaši funkciji? Mislite, da bo zadeva delovala v letu 2016? Mislim, da bi bilo to dovolj za začetek. Hvala lepa, Ismail Ertug. Vielen Dank. Ja, ja, wir teilen uns alles mit dem Kollegen Wim. S kolegom Wimom si vse deliva. Tudi mikrofon. Eh, prisrčno pozdravljam gospodu Gbavre v Evropskem parlamentu, želim vam veliko uspeha pri vašem delu in prav gotovo se bomo večkrat srečali tukaj v Bruslju. Načeli ste mnoge pomembne teme. Mislim, da je največja ovira v Evropski uniji zagotovitev tehničnih pogojev, ki omogoča vzpostavitev enotnega železniškega prostora ali enotnega železniškega omrežja. No, o tem smo v parlamentu veliko krat govorili, prav tako sodelujemo pri novi zakonodaji, pri četrtem železniškem svežnju. Poleg tega pa smo eh, pri transevropskih eh, omrežjih. Je, Eh, skupaj z državami članicami določili prioritetne koridorje, kar se mi zdi zelo pomembno. In eh, v teh koridorjih so tudi pomembni deli, ki vodijo po tirih. Eh, v okviru interoperabilnosti je osnovni pogoj za nadaljevanje z evropskimi projekti, da se Evropa tukaj boljše poveže. To je en del, drugi del pa je da vidimo, da se države članice močno opirajo, tudi v moji državi, tudi v pristojne ministerstvo, je tu in tam kdo, ki mu je popolnoma vseeno, kaj se v Bruslju odloča. Na skupnostni ravni ljudje počnejo to, kar se jim zdi prav. Tudi pri RDMS-u so imeli v Nemčiji drugačni presob, če temu tako rečem. To se jim je zdaj spremenilo in to je moje prvo vprašanje. A, imate tudi vi vtis, da se v Berlinu nekaj spreminja? Poleg tega bi me zanimalo, kako bom, naj bi nadaljevali za četrtem železniškem svežnju. Da je to ključnega pomena, je jasno nam vsem, vendar pa politično gledano obstajajo različni cilji. Mnogi menijo, da ta politični del tudi zelo pomemben, tudi meni se zdi pomemben. Po drugi strani pa imamo tudi drugačna mnenja, ki jih tudi poznamo, ne da bi se spuščal podrobnosti ta političen uh, del se obravnaval skupaj s tehničnim delom. Tako smo se dogovorili v Evropskem parlamentu pred več kot enim letom. Ugotovili smo, da je bilo zelo težko sploh priti do neke skupne konstelacije, zato bi morali zadevo spraviti skozi kot skupen svežen, ampak zdaj smo že v, pri tretjem predsedstvu in eh, napredka praktično ni. Moja ocena je da politični del, ki je seveda izjemno pomemben, jasno, da ta politični del postaja breme na ramenih tistih, ki želijo ta tehnični dosje spraviti skozi čim prej. In tudi vi ste rekli, da je treba tehnični del čim prej sprejeti. In tudi vi menite, da bi bilo smiselno, da da ločimo tehnični dosje od političnega, poskušamo tehničnega čim prej sprejeti in potem nadaljujemo z političnim delom. Se tem, če se s tem strinjate, lahko samo odgovorite z ja, če ne, pa mi lahko zadevo obrazložite. Pa je Eva Robert Zile in naslednji. Pozdravljen gospodu Plebaru v tem eh, odboru in čestitke za mesto izvršnega direktorja Evropske železniške agencije. bom no, tudi jaz govoril angliško, da bom hitrejši. Piši se v zelo kritičnem času za ero. In tako kot svetu si želimo zaključiti tehnični stebr, ne bom postavljal toliko političnih eh, vprašanj, eh, s katerim se ukvarjata svet in parlament, eh, ki se bosta odločila, kaj storiti za političnim delom. Ampak, če bomo zaključili tehnični server, ste pripravljeni na zaposlovanje osebja, veste, kakšne profile potrebujete in veste, ki jih boste našli. In še nekaj povezava odnosi z NSA po potrditvi tehničnega svežnja. Naredili boste seveda pogodbe tudi z državami. And so on, there are a lot of uh, discussions, uh, do you have your po political position as the executive? Z nacionalnimi varnostnimi uh, organi, kako bo potekalo to sodelovanje? From Latvia, from, uh, not because of the presidency, but I'm always speaking about so Vedno govorimo o tako imenovanih uh, izoliranih uh, omrežjih. Uh, pred nekaj časa smo se pogovarjali o tehničnem stebru pred um, manj kot enim letom nekje in prosili smo vas, da pokažete eh, informacije o vaši podatkovni bazi glede voznega parka, ki delujejo v Estoni, Latviji in Litvi. Nimate teh podatkov. Kakšno je vaše mnenje glede pristojnosti ere, glede izdaje dovoljen za vlake? Kakšno je vaše strokovno mnenje glede najboljše rešitve? Hvala lepa, Gizine Majsner. Ja, Herr Doppelbauer, herzlich willkommen auch. Lieber Gospod Doppelbauer, tudi strani Alde v odboru za promet in turizem, čeprav je bilo marsikaj še povedano, bom poskušala biti kratka, ker so se mnogi še oglasili, govorili ste, da si želite integriran železniški prostor v Evropske unije, to si želimo vsi, vsi si želimo čim večjo učinkovitost, tudi mi si to želimo, se želimo sodelovati z vami, ampak konkretno vprašanje, delali ste, da si želite, kar je jasno. To smo sodelovali z nacionalnimi organi. Vemo, da se ti nacionalni organi upirajo in se ne veselijo tesnega sodelovanja z ERO. Bojijo se, da boste veliki evropski paznik na tem področju, kako želite premustiti ta odpor po diplomatski poti. Potem pa še tukaj RTMS, dejali ste, da si želite ustrezni na no, dostopnost in eh, dostopni in sprejemljiv RTMS. Seveda, eh, sistem neke stane, imate kakšne zamisli, kako zadeve poenotiti bolj enostavno ceneje. Sama prihajam iz Nemčije in vemo, da na bavarskem RTMS eh, se ne marajo posebej. Kako lahko te zadeve rešimo, kakšne so vaše rešitve?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 Postavila bi vam dve težki vprašanji. Prvo je, kakšno je, kakšno je finančno stanje ere? Ali imate dovolj denarja za izvanje vseh pomembnih varnostnih ukrepov, ki jih predvidevate? Zanima me tudi, kakšna so konkretna pričakovanja za četrti železniški svežen, zlasti iz vidika varnosti. Hvala lepa. Jetzt Peter Lundgren. Zdaj pa Peter Lundgren. Tak, eh, welkom hit, Doppelmeier. Ja, eh, Hvala lepa, dobrodošli gospod Doppelbauer. Sem eden tistih, ki je kritičen glede Evropske unije in tudi nisem prepričan, da je Evropska unija edina rešitev. Poleg tega me skrbi, da bo era postal nek super eh, nadrejeni urad, ki ne bo eh, najbolj koristil državam članicam. Priham iz Švedske in skušamo izvajati tisto, eh, kar želi Evropska unija železnicam, gre kar dobro. Dejstvo pa je, da smo bili v preteklosti priča preslabemu vzdrževanju kabli so se podirali, ko je prišlo do slabega vremena, vlaki so se morali zaustaviti in tako naprej. Recimo, če želite na švedskem najem pomemben sestanek, bolje, da greste z avtom, sicer se lahko zgodi, da sploh ne boste prišli pravočasno. Torej, kako smo lahko prepričani, da bo vse skupaj tako dobro, kot je zamišljeno? Švedska in Združeno kraljestvo Ehm, menita, da morda vse skupaj ne bo delovalo tako dobro. Četrti železniški svežen eh, želi povezati različne eh, manjše linije, ampak eh, mislim, da bodo ravno tiste večje dobičkonosno linije spet imele največ vsega tega. Na švedskem železnice želo težko konkurirajo uh, prevoznikom v cestnem prometu. Zlasti, ko gre za nizke stroške, to je treba preučiti. Kaj je ceneje? Ceneje je, ali je ceneje uh, prevažati blago od juga do severa Švedske po cesti ali pa po železnici. Torej, treba zagotoviti konkurenčno okolje. Hvala lepa. Dominik Rike, Kristin Revodalon, gospod Vandal, gospod Bilbao, Marko Spiper in sam, eh, mi smo na seznamu in gospa Šmitše. Potem pa eh, zapiram eh, seznam, tako da dajem besedo najprej mm, Dominiku Rikeju za dve minuti. Ja, Hvala lepa, dobrodošel gospod. Doppelbauer. Dve vprašanji bi vam zastavil, dve splošni vprašanji in tri bolj konkretni v zvezi z železniško agencijo. Ne bom se vračal pa k temu, kar je že bilo povedano v zvezi s četrtim železniškim paketom. Torej dve splošni vprašanji, ki sta povezane tudi z vašim znanjem in splošno z ERO. Torej, kakšne vrste odnos boste imeli z vašimi sogovorniki na svetovni ravni, naprimer v Združenih državah, v Indiji in tako dalje. Drugič, z vašega zornega kota mislite, da bi bilo mogoče izboljšati dobička nosnost železniških omrežij, kar je prvi, prvi problem v tem trenutku pri železniškem prometu, potem pa še tretje vprašanje o konkretno o eri in sicer ali menite, da imamo neko izkrivljanje med eh, tem, eh, med novo uredbo o agenciji in pa finančnimi sredstvi, s katerimi razpolagate? Ali ne zahtevajo morda od vas, da izpraznite morje samo z eno skodelico? Drugič, eh, drugo vprašanje, kako si predstavljate odnos z nacionalnimi varnostnimi organi? Eh, ali eh, bo to eh, odnos, ki ga boste prilagajali glede na posamezne nacionalne organe, ali pa boste imeli neko široko delegacijo za pokrivanje vseh mogočih primerov. In potem še tretje vprašanje, ali mislite, da bi potrebovali neke vrste pritožbeni organ ali pa več pritožbenih organov, ki ne bi delovali znotraj agencije. Hvala. Merci. Danke sehr. Ja, die Übersetzung war noch nicht so weit. Christine. Hvala lepa, čakal sem prevod. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Doppelbauer, hvala lepa, da ste stopili pred eh, naš odbor. Računam na konstruktivno izmenjavo mnenja skozi celotno vaše obdobje v funkciji. Naj vam zaželim veliko uspeha v novem letu 2015, ki je videti posebej uh, tako uh, naporno in. Uh, polno velikih nalog. E, agencija bi morala postati neke vrste e, jamstvo za operabilnost železniškega omrežja v Evropi. Poleg teh pristojnosti, kar zadeva izdajanje certifikatov, varnostnih certifikatov za vozni park in železniške infrastrukture, Eh, tako kot veste, pogajanja potekajo med Evropskim parlamentom, svetom in komisijo in v zvezi z prihodno ureditvijo tega področja in eh, zato v tem okviru bi vam zastavila nekaj vprašanj. Kaj menite o prenosu pristojnosti za nacionalnih organov na ERO? To je zapletena problematika, ki pokriva številne aspekte, naprimer koliko naj trajata pre to prehodno obdobje, bodo vprašanje odgovornosti agencije, sredstva agencije za zagotavljanje operativnosti in eh, za a, izpolnjevanje svojih pristojnosti. Po vašem mnenju, kako, a, kako naj postopamo za to, da prije do tega prehoda na čim bolj enostaven način ob ohranjanju seveda varnosti in kako si predstavljate usklejevanje z nacionalnimi varnostnimi organi, zato da bi zagotovili na najboljši način varnost Evropskega železniškega prostora in kako analizirate pravne posledice različnih scenarijev prenosa pristojnosti in kateri bi lahko bile različne posledice z ozirom na a, odgovornost odgovornosti agencije, v kolikšni meri bo morala agencija sprejeti polno odgovornost za certificiranje, za izdajanje torej, eh, dovoljenj ali v kolikšni meri bi morala te pristojnosti deliti z nacionalnimi varnostnimi organi in eh, državami članicami. Hvala lepa. Hvala lepa. Peter van Dalen. Hartelijk welkom, eh, meneer Dobbelbouwer, in onze commissie. Dobrodošli, gospod Doppelbauer, na našem, v našem odboru. Naša skupina eh, je nasplošno nekoliko kritična do agencij. Želimo se prepričati, kakšno dodano vrednost lahko prispeva neka agencija. Mislim, da veste, z katerega političnega spektra prihajamo in kakšno je naše stališče o agencijah treh stvari bi se dotaknil. Veseli me, da imate precej tehnični izkušen. Na nizozemskem in v Belgiji smo imeli pred nekaj meseci velik tež, veliko težav v zvezi uh, z visokohitrostnim vlakom, ki naj bi vozil iz Italije. Izkazalo se je, da gre za ogromno napak. Nizozemska je na koncu vlak poslala nazaj in uh, vse to je trajalo mesece. Kakšno je vaše stališče v zvezi s tem? Ne moremo imeti vlakov, ki so tehnično tako slabi, pa se vseeno prodajajo. Potem drugič. Glede same agencije predvidevam, da imate osebje, ki dela na različnih področjih, imate ustrezne prostore. Ali lahko razložite, zakaj potrebujete različne prostore? Eh, kaj boste naredili, da bi svoje prizadevanja skoncentrirali na enem samem prostoru? Hvala lepa, eh, gospod Bilbao. Hvala za vse te razlage. Dve specifični točki bi izpostavila. Eden od argumentov, ki smo jih uporabljali v parlamentu, se navezuje na finančno plat izdajanja spričeval. Kaj ti? dejstvo je, da je izdanje varnostnih sprečeval predvsej dobičkonosno. In mogoče se potem sredstva bolje uporabljajo. Vidim, da poznate stališče parlamenta eh, iz poročila o interoperabilnosti in o pristojnostih ere. E. Eh, zato me tudi zanima, ali ne bi bilo, tako kot pri agenciji za letalstvo, bolj uh, učinkovito in ceneje za javni proračun, če bi imela era več pristojnosti. Mogoče bi lahko dosegli podobne uh, učinke in rezultate. Predvideli smo štiriletno prehodno obdobje. Ali menite, da je to dovolj za ero, da se zažene in izkoristi pristojnosti, ki jih ima. Eh, kaj pa menite o enotnem evropskem registru? Sama sem ga zagovarjala. To je orodje za transparentnost in pa harmonizacijo po vsej Evropi. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem. In potem še eno vprašanje. Ali veste, koliko ljudi je v posameznih nacionalnih agencijah. Mogoče bi bilo dobro za ERO, da pozna vse te podatke, če želite prevzemati odgovornost za izdanje varnostnih sprečeval. Gospod Anderson, hvala lepa. Čestitam vam za upravljeno delo v zvezi z ERO doslej. Hvala lepa tudi za eh, vso koordinacijo. Nismo pa se še specifično pogovarjali o eh, varnosti odgovornosti in tudi tajnosti. V okviru ere dosti krat govorimo o varnosti, ampak v Združenem kraljestvu uh, imamo pomislenke, če bi se varnostne pristojnosti prenesle na agencijo. Zlasti gre tukaj za vprašanje svobode eh, podajanja informacij v zvezi z varnostnimi vprašanji. Enako velja tudi za nekatere statistične podatke. Ali je res, da se trenutno neustre, neustrezno zbirajo podatki v zvezi z žrtvami oziroma nerabljenim voznim parkom? To so vse informacije, eh, ki jih nekatere države članice nimajo. Poleg tega sem želim, želela specifično vprašati v zvezi s kanalskim tunelom. Ali menite, da bo era imela v prihodnosti eh, dodatno vlogo v zvezi eh, z upravljanjem tega predora. Tukaj gre za infrastrukturna vprašanja, eh, seveda pa so s tem povezani tudi stroški. Hvala lepa, zdaj pa še George Bach. Hvala lepa, gospod predsednik, tudi jaz bi prisrčno pozdravil gospoda Doppelbauerja. Hvala lepa za vašo predstavitev. No, sam bi se uh, oglesil predvsem s tem, kar ste povedali v zvezi z varnostjo. Mislim, da je preprečevanje izredno pomembno. Nekaj težav pa imam uh, uh, z nečim drugim, kar ste povedali, vendar to ne zadeva vas, temveč politično okolje, ki ni vedno ravno spodbudno, niti tukaj znotraj parlamenta, niti sicer. Uh, agencije dosti krat ne obravnavamo prav naklonjeno, včasih menimo, da eh, povzročajo preveč stroškov in podobno. No, eh, vaša agencija bo zdaj prevzemala nove naloge. Kako gledate na eh, izvajanje vseh teh nalog? kako eh, boste pozitivno poskrbeli tudi za rast agencije in pa delovna mesta, kako boste vzpostavili ustrezno delujočo agencijo ERA in kako se boste lotili te problematike. Hvala lepa, zdaj pa Marko Spiper. Tudi jaz bi eh, pozdravil gospoda Doppelbaure in mu zaželel vso srečo pri novem delu. Dve vprašanje imam države članice prenašajo svoje pristojnosti, nekatere s tem niso eh, prav zadovoljne. Ali lahko poveste, kaj to pomeni, če se nekaj pri vas centralizira, eh, recimo naloge na področju varnosti, eh, ki so morda zelo tehnične, kakšne stroške lahko privrčujemo, zlasti na evropski ravni. To je bilo prvo vprašanje. Zdaj pa še drugo vprašanje. Tukaj pa gremo v drugo smer. Imamo poročilo računskega sodišča od leta 2006 dalje, vsako leto Vse sprašujejo, zakaj ima era dve lokaciji. Vsako leto znova je v poročilu računskega sodišča to isto kritično vprašanje. Ta koncept eh, dveh lokacij je nekako fiksiran, zacementiran. Ali lahko eh, poveste svoje stališče eh, glede stroškov? Menim, da bi bilo uh, morda učinkoviteje, če bi imeli vse skupaj skoncentrirano na enem mestu. Hvala lepa, Klaudija Šmit je naslednja. Ja, priključujem se željem uh, predhodnih govornikov kot predstavnice z Avstrije. Vprašanje je naslednje. Kolega že omenil dva sedeža, o tem smo v parlamentu že uh, par let govorili. Od leta 2006 imamo tudi poročila računskega sodišča, tako da bi prosili konkreten odgovor, kaj boste storili v tej smeri. Drugo vprašanje pa se tudi nanaša na uh, izsledke računovodskega sodišča, kako je z novimi sodelavci, ali ni nobenih transparentnih meril, uh, sami pogovori za službo, same ocene naj ne bi bile transparentne. Uh, ali lahko uh, poveste svoje mnenje v zvezi s tem, ali nameravate uh, uvesti kakšne spremembe v zvezi s tem. Hvala lepa, zdaj pa še jaz kot zadnji. Uh, dotaknil bi se treh stvari, uh, dve lokaciji, to je eno vprašanje, to smo že omenili. Res je, da ima tudi Evropski parlament dve lokaciji, ampak večina zaposlenih dela pa na enem samem mestu. mogoče bi lahko rekli, da tudi v Nemčiji, uh, Bonn, Berlin uh, lahko uh, imamo samo eno lokacijo in da bi enako moralo veljati tudi za parlament. Potem pa je tukaj še tovorni promet. Potrebujemo neko vseevropsko rešitev, kajti vagone je treba dodatno opremiti in zato potrebujemo kar nekaj časa. Sveda potrebujemo tudi dodatno opremo, pa tudi infrastrukturo. Za infrastrukturo imamo 10 milijard evrov pri transevropskih omrežjih. Za eh, vagone pa le 1,2 milijarde. Eh, to bi potrebovali in sicer hitreje, stroškovno učinkoviteje. Tukaj potrebujemo ustrezen pozitiven pristop. Kako se boste tega lotili? Kolegi so se potem že dotaknili tudi RTMS, tudi sam sem bil pred leti poročevalec za to. Na podlagi RTMS eh, ne moremo imeti 20 različnih signalizacijskih sistemov, kot jih imamo zdaj. Trenutno imamo 10 tisoč km prog za e RTMS, nimamo pa nobene lokomotive v Evropi, ki bi potovala po vseh teh 10 tisočih km. To je katastrofa, potrebujemo analizo, kdo je odgovoren za to katastrofo. In vprašanje je, kako boste preprečili, da se to nadaljuje. To problematiko torej poznamo že 10 let, pa se nič ni spremenilo. Potem pa še zadnja stvar. Zdaj smo uvedli nov vokabular, v Nemčiji bi že dolgo pričakovali drugačen pristop. Vsi govorimo o tem, da ima RTMS prihodnost. Kakšno je vaše mnenje? Kakšne bodo spremembe? Ali potrebujemo ta sistem? Eh, zdaj imamo eh, evropski železniški sistem, ampak naj vsa železniška podjetja koristijo uh, prednosti tega sistema. Seveda bi bilo mogoče bolje, če bi bili bolj um, celoviti in uh, naenkrat naročili recimo 200 lokomotiv na enem mestu, na mesto 50, tukaj 50, tam in tako naprej. Tako beseda je vaša. Spoštovani poslanci, hvala lepa za vaša vprašanja, polna izzivov imam približno štiri strani zapiskov, ampak nekatere vprašanja so bila med seboj povezana. Naj spostavi most od tega, kar je povedal gospod Kramer, do tega, kar je povedal gospod Van Kamp. Torej, najprej se bom dotaknil sistema ERTMS. Najprej glede vprašanja, ki se je nanašalo na načrtovanje. Začel sem že intenzivne razprave in to prejšnji teden, ko sem se srečal z gospodom Karlom Vimkom, evropskim koordinatorjem za RTMS. Poleg tega danes imam še en sestanek z DG Move, naslednji teden se sestanem z industrijo, tako da bom lahko oblikoval osebno mnenje. Po mojem mnenju lahko agencija prispeva vsaj to, da izdamo specifikacijo in to pravočasno, glede vzdrževanja, podrobnosti pa bodo potem sledile sredi leta. Sami bi morali oblikovati skupni izvedbeni načrt za ERTMS, e kajti sedaj imamo določene dejavnosti, ki jih izvaja agencija, potem dejavnosti, ki jih izvaja agencija, potem so tukaj dejavnosti, ki jih, eh, oziroma ki jih izvaja komisija, potem je tukaj še. Uh, industrije, na področju dobave. Treba je doseči stanje, ko bo nadzor boljši. Moje osebno mnenje je, da z novo pobudo in sodelovanjem akterjev lahko pridemo v situacijo, ko bomo dosegli cilj ene enotne evropske specifikacije, ne pa 20 različnih. Imeli bomo tudi eno samo enotno izvanje te specifikacije in eh, na ta način dobimo ekonomijo obsega, ki ste jo prej omenili. Ne samo, da imamo zdaj uh, nizke številke lokomotiv, uh, imamo tudi različne različice. Industrija se sooča s tem, da imamo različne usporedne sisteme, dosti krat je kakovost slaba, torej potrebujemo poenotenje, harmonizacijo in Na ta način bomo lahko bolje nadzirali situacijo. Zdaj pa bi se dotaknil vprašanja v zvezi z Nemčijo. Mislim, da poteka pozitivno sodelovanje z Nemci in mislim, da nam to v razpravah predvsej pomaga. Gospa Meissner je že preomenila, da je Nemčija okrožena z državami članicami, ki so razvijel, razvile E RTMS. Nemški vlaki IC vozijo uh, v Avstriji, na nizozemskem uh, in drugot, ne pa v Nemčiji, v skladu s sistemom IRTMS e in uh, zdaj mislim, da se bo situacija počasi začela zboljševati. Naj se vrnem še na vprašanje gospoda Ertuka glede četrtega železniškega svežnja. Spraševali ste, ali bi raje videl ločevanje političnega stebra od tehničnega. Eh, glede tega nisem popolnoma neutralen, kajte veste, da imamo tehnični stebr, tri zakone, ki so povezani eh, z mojo agencijo in sam bi želel, da dobimo pravno podlago za agencijo čim prej. Imamo dobre argumente, da šest zakonov hranimo skupaj. Menim, da je tukaj povezava med tehničnim in političnim stebrom, ampak ne menim pa, da bi bila ta povezava tako močna, da bi jo morali ohranjati uh, na vsak način. Torej, na kratko, moj odgovor je da. Potem je bilo tukaj še vprašanje, ki se je nanašalo na osebje v eri in pa na zaposlovanje. V trenutni pravni situaciji mora era zmanjševati eh, število zaposlenih. Izpolnili bomo cilj eh, petih odstotkov zmanjšanja eh, v letu 2015. Ampak četrti železniški paket prinaša nove naloge in v zvezi s tem moramo povečati število zaposlenih, zato pripravljamo kadrovske načrte. Seveda, no, s tem bom odgovoril tudi na vprašanje, ki se je večkrat uh, slišalo, torej kako bi želela era sodelovati z nacionalnimi varnimi, varnostnimi organi in ali želi era postati nek super urad. Moje stališče je naslednje. delati moramo v mreži institucij, kjer tudi nacionalni varnostni organi igrajo pomembno vlogo. Poleg tega mislim, da ne moremo prenesti prav vseh pristojnosti na ero. Omogočiti moramo, da lahko tudi nacionalni varnostni organi prevzamejo nekatere naloge v imenu ere. za me je tukaj še en pomemben vidik. Evropska eh, železniška agencija mora biti neke vrste sodnik v tem primeru. Ne moremo priti v situacijo, ko se dve nacionalni agenciji ne strinjata. Uh, imeti moramo jasno pravilo, da na koncu odloča era. Ampak, ko pa gre za pristojnosti, pa eh, skrbno spoštujem tudi načelo, na katerem temelji jaza. Jaza je že precej razvita, vendar ravno tako sodeluje z nacionalnimi organi. Glede kadrov eh, so nekateri poslanci omenili, da jih to nekoliko skrbi, da bi lahko osebje iz nacionalnih varnostnih organov prehajalo v ero. Uh, da bi jih era prevzemala. No, sam uh, želim rotirati osebje, neke vrste fertilizacija bi to bila, oplajanje med seboj. Ljudje uh, iz ere bi lahko preživeli nekaj časa v nacionalnih varnostnih organih in obratno, to bi lahko pomagalo pri reševanju eh, težav, Eh, z ustrezno sposobljenostjo, hkrati pa bi tako rešili tudi te čustvene težave povezane s sodelovanjem, kajti tako bi olajšali vse skupaj. Potem sem dobil še vprašanje eh, z moje leve strani, četrti železniški svežen predvideva konkretne sporozume o sodelovanju med ERO in pa nacionalnimi varnostnimi eh, organi sam bom usmerjal to načelo. Ne bomo se lotili najbolj uh, zakompliciranih uh, zadev že na samem začetku. Želimo vzpostaviti dobro sodelovanje in potem se bomo iz teh eh, prvih izkušenj učili. Gospa Meissner je eh, govorila o sistemu e RTMS, ki se ga lahko privoščimo. Ja, k temu lahko prispevamo tako, da se stvar poenostavi, kar pomeni, da nam ni treba vzdrževati različnih različic za vse države. Eh, če imamo večje obsege, so stvari lahko cenejše. Ampak eh, še ena stvar je tukaj. Moje industrijske izkušnje kažejo, da lahko imamo en sistem, ki se uporablja v 12 različnih uh, državah. Potrebujemo 12 različnih avtorizacij in to zahteva čas, to zahteva denar. Če bi lahko imeli en sam poenoten proces, bi stvari lahko bile bolj učinkovite in cenejše. Tako, potem je bilo še vprašanje v zvezi z dodano vrednostjo eh, Evropske železniške agencije. Ta primer mm, nadomestitve celega kupa spričeval in dovoljen. Eh, z nekim poenotenim sistemom že pomeni ustrezen korak in uh, to že prispeva k dodani vrednosti ere. Potem se moram dotakniti še vprašanja dveh lokacij ere. Ko sem se pridružil agenciji, sem se tudi sam spraševal enako ampak hkrati mi je bilo rečeno, da kot izvršni direktor tukaj nimam nobenih pristojnosti, kaj ti tukaj je šlo za odločitev držav članic. Tako da menim, eh, da, mora, da je treba eh, rešitev glede tega sprejeti na politični eh, ravni. In mi se bomo potem ravnali v skladu s to odločitvijo. Torej, ERA ima dve lokaciji. Na eni lokaciji imamo pisarne, potem pa imamo še eh, eno lokacijo v Lilu, kjer imamo konferenčne zmogljivosti. Eh, v Lilu je prednost ta, da je mesto bolje dostopno. Torej imamo Valencien in pa Lil. Eh, želel bi si boljše rešitve, ampak trenutno je tako. Našo agencijo uporabljamo na ta način. Potem je tukaj še vprašanje gospe Anderson v zvezi, v zvezi z varnostjo in pa pristopom Združenega kraljestva. Kot sem že povedal, vse bomo počeli v tesnem sodelovanju z akterji oziroma deležniki. Želim vzpostaviti dobre stike recimo z RSSB. Želimo zagotoviti, da ne bo nobenih izgub informacij oziroma v zvezi z ravnijo informacij, ki jih želite dobiti v Združenem kraljestvu. Seveda bomo to še podrobneje preučili, ampak tudi po pristopu varnostne kulture se zgledujemo uh, po Združenem kraljestvu, kajti to je naredilo ogroma napredek v zadnjih 15 letih in od tega bi uh, radi imeli kaj tudi na evropski ravni. Potem pa še finančna situacija agencije. Tega sem se že dotaknil. Trenutno nas zavezuje še staro pravno stanje, ki nas sili v to, da omejujemo število zaposlenih. Hkrati pa se moramo pripraviti na naloge, ki jih prenaša četrti želeniški paket. Moja pričakovanja so, da se bo stanje k malu izboljšalo. Potem je bilo še vprašanje, mislim, da iz Švedske. In sicer je šlo za posledice četrtega eh, železniškega svežnja. Rekli ste, da vas skrbi konkurenca, recimo cestnega tovornega prometa. Kot sem že povedal v svojem uvodu. Namen Evropske železniške agencije je, da postane železnica bolj konkurenčna, tako da moramo storiti vse v svoji moči, da bo železniški promet postal konkurenčen tudi vizavi tovornjakom. Potrebujemo torej boljšo ekonomijo obsega, kajti brezmejno enotno evropsko železniško močje bi moralo zagotoviti odpravo nekaterih ovir, zlasti ko gre za spričevala in dovoljenja. Na ta način eh, lahko izboljšamo k boljši ekonomiji obsega in pa boljši konkurenčnosti. Potem ste govorili tudi o, o veznih, povezanih eh, železnicah. Če krepimo železnico kot Eh, način prevoza. To pomeni, da bomo spodbujali eh, manjše operaterje, da uporabljajo železnico, ker bo ta bolj privlačna. Potem bi se vrnil še na vprašanje globalnega pozicioniranja. Kontekstiral sem že EFRA. Kontaktiral bom tudi Japonsko, kot sem povedal že prej, Opredelili bomo, kakšno je, kakšno je globalna pozicija ere. Glede nacionalnih varnostnih organov pa lahko rečem, da potrebujemo nek duh sodelovanja in medsebojnega zaupanja. Glede prenosa pristojnosti Eh, to sem pa že omenil, gre za rotacijo med Evropsko železniško agencijo in pa nacionalnimi varnostnimi organi. Popolnoma se tudi zavedam, da četrti železniški eh, svežen eh, z ERO kot mestom, ki, enotnim mestom, kjer lahko dobimo spričevala in dovoljenja, to prinaša spremembe in treba se usposobiti za prevzemanje odgovornosti. Tako, gospod Kramer že gleda na uro. Kako lahko posredujemo sporočilo o pozitivnem učinku Evropske železniške agencije? Kako naj se razveje, da je agencija učinkovita? Pripričan sem, da gre tukaj za komunikacijo, za to, da si viden, za to, da kažeš konkretne rezultate. Zagotovili bomo, da se bomo po najboljših močeh potrudili dosegati eh, te rezultate. In zagotovili bomo tudi, da bo javnost vse to poznala. Podpiramo popolno transparentnost, uporabljali bomo sodobna sredstva komuniciranja, imamo zelo dobro spletno stran in vsa ta sredstva bomo uporabljali za to, da bo agencija pridobila na vidnosti. Tako, mislim, da sem pokril vsaj 80 odstotkov vseh vprašanj, ki ste jih postavili. Hvala lepa, gospod Opel Bauer. Seveda želimo dobro sodelovati in mislim, da je bil to dober korak, prvi korak, eh, tako da sem optimističen, da bomo dosegli svoje cilje. Preden zaključimo ta uradni del zasedanja, pa bi pozdravil predstavnike iz nemškega parlamenta z področja prometa. Žal eh, so prišli pozno, tako da niso mogli spremljati celotne razprave, eh, kajti dotaknili smo se tudi Nemčije. Eh, žal vas takrat ni bilo, ampak gospod Ertok vam bo to gotovo razložil dobrodošli v Evropskem parlamentu. Zelo cenimo, ko nacionalni parlamenti prihajajo v Bruselj in tudi obratno, ko uh, evropski poslanci obiščajo nacionalne parlamente. Dobrodošli. Leid, Žal mi je, ampak zdaj moram zaključiti uradni del našega zasedanja, kajti sledi razprava o trilogih. In, uh,